Bien, mesdames, messieurs, gagnez-vous. Eh, gospe in gospodje, prosim, da se usedete, zato da lahko nadaljujemo s eh, našim delom. Gospod Kolmel. Hvala lepa, gospod predsednik. Zamujamo. Zato, da prihranimo nekaj časa, predlagam, da razmislimo, ali ne bi združili posamezna glasovanja, naprimer večina bo glasovala s plusom eh, pri vseh teh glasovanjih. Če vsem glasujemo v svežnju, lahko prihranimo nekaj časa. Hvala lepa za ta prispeve, gospod Kolmel. Najprej preverjam, ali ste dali svoje kartice v naprave. Simulirali bomo glasovanje. Glasujemo. To je samo test. Testiramo, ni pravo glasovanje. Dva glasova manjkata. Torej, dva kolega, ki sta dala kartico v eh, napravo, nista glasovala. Sedaj celo trije niso glasovali. Eh Dva med vami sta dala kartico v napravo, nista pa glasovala. Tokrat sem jaz eh, glasoval, še en glas manjka. Konec glasovanja. Najprej moramo poslušati gospoda Gajarja ki bo govoril o treh prerasporeditvah v zvezi z um, proračunom 2017, oddelek 3. Uh, eh, splošni poročevalec, uh, prosim, da pozamete in povejte, ali lahko vseh treh naenkrat glasujemo. Hvala, gospod predsednik. Gre za mm, tri zelo različne prenose oziroma prošnje za prerasporeditev, tudi kar zadeva uh, volumen teh transferjev kar zadeva 12-2017, gre za upravni proračun, gre za srednjo šolo v Frankfurtu ob Majni kjer naj bi povečali sredstva 4,6 milijonov, to bi vzeli iz administrativne rezerve. Gre za to, da so pogajanje med Evropsko komisijo in Evropsko centralno banko o stroškov oziroma o deležbi stroškov Evropske centralne banke pri Evropski šoli še ni pripeljalo do uspešnega zaključka. Lahko bi se vprašali, zakaj je tako in kdaj eh, lahko pričakujemo. Zaključek druge dve kategoriji se nanašata na štiri zunanjo politiko. Na eni strani imamo prenos 13 milijonov evrov iz instrumenta za prispevke k miru v okviru Evropskega sosedskega instrumenta kjer bi zapolnili afriški skrbniški sklad, potem pa še drugi prenos v četrti kategoriji, teh je, ti so trije pravzaprav. Tukaj gre za dokaj velik znesek 184 milijonov pri obveznosti, 340 milijonov pri prevzetih plačilih. Tukaj gre za krepitev humanitarne pomoči iz eh, rezerve za humanitarno pomoč eh, za reševanje in humanitarnih eh, kriz, kriz v Afriškem rogu. Seveda ne moramo odpraviti kriz, lahko pa jo nekoliko omilimo. Tukaj imam eno vprašanje za komisijo. prenos 15, eh, prenosi 15, 16, 17 te prerasporeditve. Eh, seveda razumem, da ste te stvari vzeli iz eh, dveh različnih virov, ampak 16, 17 sta enaka prihajate iz vrstice 14.2.42, eh, izhajate iz iste proračunske vrstice in eh, se prenašate na isto proračunsko vrstico, zakaj gre za različ, dva različna transferja iz eh, dveh različnih virov. To bi me zanimalo, ampak vsebinsko nimam nobenih pripomp. Bien, au total, nous avons cinq virements. Pensez-vous qu'on puisse les voter Ja, mislite, da lahko glasujemo uh, o tem uh, v celoti, v enem samem bloku, da prihranimo na času. Komisija soglaša? Ne, odbor. Komisija želi še kaj povedati? v zvezi z vprašanjem, eh, ki ga je zastavil gospod Gajar. No, bom čisto na kratko odgovoril eh, na vprašanje gospoda Gajarja. Vprašanje je, zakaj imamo različne eh, predloge za prerasporeditve za te tri krize. To je zahtevek finančne uredbe za vsako krizo. Moramo imeti ločen predlog za prerasporeditev nadzornega organa za proračun samo za to. Ne, vprašanje je bilo 15, 16, 17, se nanašajo na isto krizo, humanitarno krizo v afriškem rogu. Denar jemljete iz dveh različnih virov, enkrat iz uh, nujne rezerve, rezerve za nujno pomoč, eno pa iz predpristopne pomoči tisto iz eh, rezerve za nujno pomoč, eh, financiramo dva in to mi ni jasno, zakaj 16 in 17 se iz tega financira. Čisto strokovno vprašanje. Imamo tri transferje, imamo tri ločene krize. Prva je eh, apriški rok, drugo je Irak, to je drugi transfer, tretja kriza je pa Sirija mogoče zmeda izhaja iz tega, ki imamo manjši eh, znesek za prerazporeditev iz eh, IPE, ki se nanaša na ta transfer. No, sem razumel. Glasovali bomo torej o prvem, eh, prvi prerazporeditvi številka 12 z elektronskim glasovanjem. Glasujemo, prosim.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 prerasporeditev je bila izglasovana. Zdaj pa bomo glasovali o uh, prerasporediti 14 leta 2017. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 22 za 4 je proti 2 vzdržana. Prerasporeditev številka 15. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto 26 glasov za, en vzdržan, en proti, številka 16 glasujemo. <clears throat> Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 27 za, en vzdržan. In ob koncu še 17 glasujemo. konec glasovanja. 27 za, en vzdržan. Gremo zdaj na a, naslednjo točko. Gospod Tarant bo spregovoril o drugih oddelkih. Gre za druge prošnje za prerasporeditev in sicer sedem takih prerasporeditev, ki niso nujno predmet posamičnega glasovanja, glede na to, da zamujemo. Gospod Tarand, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Lahko bi sprejeli še bistveno več eh, teh transferjev. Moram pa eh, povdariti, da na osnovi eh, zadnjih izkušenj z odborom regij Je proračun nekaj več kot eh, predvidevanje. Gre za predvidevanje eh, tega, kaj se bo zgodilo in se lahko ukvarja mm, neko napoved, se ukvarja s tem, kaj se bo zgodilo. Proračun pa je določen in temelji eh, na izidu, ki je dogovorjen. In to je filozofsko vprašanje, mm, katerega rešitev mora najti naš odbor. Ampak sicer naj vas eh, seznani z spremembi stroškov za evropsko računsko, že nekaj čez 400 milijonov imamo tukaj prenosa, 45 jih je namenjen za zabavo in reprezentacijo za člane institucij, za pokrivanje stroškov pri praznovanjih ob 40 obletnici delovanja sodišča takrat, ko je bil sprejet proračun, eh, ni bilo načrtovano, da bomo praznovali 40 eh, obletnico. Ta dobra zamisel se je pojavila kasneje in prav gotovo lahko to povezamo z eh, izvolitvijo Johana Parca iz Estonije, ki se spozna na dobre zabave in ve, kako se te organizirajo in prav gotovo potrebuje denar za izvedbo takšne zadeve. V Malti stane 60 tisoč centr za zgodno otroštvo, kjer bo eh, varstvo, omogočeno varstvo za zaposlene, pa mm, naj bi zadošalo 25 tisoč za pokrivanje povečanih stroškov v eh, kuhinji oziroma menzi. Žalostno glede na to, da so otroci naša prihodnost. Vsekakor pa mm, sem naklonjen na sprejemo tem, teh transferjev, eh, kljub mojim komentarjem in predlagam, da jih sprejmemo. Hvala lepa. Mikrofona niste imeli, zato tudi ni bilo nič pretolmačeno. Ja, oproščam se, vi ste tako komentirali vse teh sedem prerasporeditev, o katerih se moramo izraziti. Torej, ni nujno formalno glasovati vsaki prerasporediti, zato lahko rečemo, da jih je odbor za proračun potrdil ob upoštevanju mnenja poročevalca. Soglašate? Želite, da glasujemo? Potem bi potrebovali, bomo glasovali. Prvi prerasporeditev. Lahko glasujemo v, v, v svežnju, v paketu, gospod Finč, lahko sprejmete, da glasujemo vse, vsem tem. I would, I would much prefer to do them individually. Or oh, it's up to you. Rad bi, da to delamo posamično, ker se z ničim ne strinjam, ampak odvisno je od vas, gospod predsednik. Bom sprejel vaš nasvet. Jaz eh, želim eh, usmerjati razpravo in olajšati izražanje različnih pogledov. Mi smo demokratična eh, institucija, zato ne bi želel, da odidete iz dvorane frustriran. Zato bomo glasovali posamično. Prva prerasporeditev, nič 3a17, glasujemo.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 22 za, 3 proti. Nič 6, a 17. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 3 proti. Nič 7, c 17. Glasujemo. Scrutin est clos.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 nič osem smo že glasovali, ampak nismo glasovali o nič 5C17. Glasujemo. Konec glasovanja, 24 za, 3 proti in še ob koncu nič 9C17 glasujemo. Ste vsi glasovali? Niste, ampak konec glasovanja. 21 za, 3 je proti. V redu. Zdaj pa gremo na nepremičninsko politiko. O tem smo se seznanili, seznanili smo se z poročilom gospe Olma Holmajer. Gospod Tarand je omenjal dve prerasporeditvi, ki sta pa a, bili posredovani prepozno a, našemu odboru in o tem bomo glasovali šele 30. in 31. augusta. Gospod Tarand, želite kaj povedati o tem? Čim mislite, da Mm, to damo na 31. august, potem lahko to naredimo in eh, ne bomo zameglili današnjih obzorij za težkimi transferji. Vse imamo eh, prvo sredstvo za eh, računsko sodišče, kar je težavna zadeva. Ilmar Brok je tukaj, odkar je bil rojen in Tukaj smo predvideli tudi nagrado 20 za 20-letno službovanje. To smo pravkar izglasovali. Lahko me pa tudi ustavite. Glejte, recimo, da bomo to prekinili na tem mestu, bomo vsekakor glasovali 30. ali 31. augusta, ko se bomo ponovno sestali po poletnem odmoru. Zato bomo zdaj glasovali o nepremičninski politiki in zvezi z dvema operacijama, ki zadevata Evropsko službo za dunanje delovanje. Eh, najprej gre za nakup za delegacijo Evropske unije v Kolumbiji in eh, sicer eh, gre za sonajem za eh, Finsko. Imate kakšno vprašanje v zvezi s tem predlogom, pri čemer se je gospa Holmajer kot poročevalka pozitivno izrazila, ni pripomb, glasujemo torej. Elektronsko bomo glasovali, prosim, glasujte. Konec glasovanja sprejeto 21 glasov za, 2 proti. Eh, druga, drugi postopek pa zadeva nakup za evropsko delegacijo v Gani, gre za sonajem z Nemčijo, poročevalka je za, ni nikakršnih vprašanj, zato bi glasovali, prosim, glasujte. Konec glasovanja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 Eh, naše glasovanje. Oproščam se, da nisem bil bolj odločen, da nisem pokazal, pač da nisem vodil za eh, jekleno pestjo, zato smo nekoliko zamujali, nimamo drugih eh, točk na dnevnem redu. Naslednji seji bo sta 30. in 31. augusta ter 14. septembra. Želim vam čudovit dopust in počitnice, s tem je seja zaključena.